okay colleagues good afternoon everyone kolegice in kolegi dobrodošli na sestanku najprej bi rada povedala da smo na dnevni red eh, dodali obvestilo o trialogu o direktivi o sodelovanju pri varstvu potrošnikov in uh, tudi uh, direktiva o geoblokiranju je na dnevnem redu, lahko to dodamo. Prav, hvala. Rada bi obvestila tudi, da se ta seja prenaša po spletu. Dobrodošli vsi, ki nas spremljate. Aplikacija e-meeting je na voljo vsem članom in članicam odbora in eh, če hočete, jo lahko uporabljate. Na to potrditev zapisnika 24. in 25. aprila zapisnik je potrjen. In sedaj poročilo strieloga o predlogu uredbe o sodelovanju med nacionalnimi organi, ki so odgovorni za izvajanje eh, varstva uh, potrošnikov. Olga Senalova, izvolite. Kolik slov uh, o. Najlepša hvala gospa predsedovča. Dovolite mi, da na kratko opišem ta trialog. Imeli smo drugi trialog in tudi vrsto tehničnih eh, sestankov in mislim, da smo dosegli precej napredka in to na eh, številnih področjih. Parlament je definiral svoje stališče. Sedaj pa čakamo na države članice in eh, njihove odločitve. Pogajanje se torej. Uh, nadaljujejo. Zanima uh, nas, kakšne so različne možnosti, kakšne so različne uh, opcije. Na določenih področjih uh, ima Evropski parlament jasne prednose na roge, naprimer, kar se tiče nadzora uh, in zadevnih organov. Za nadzor parlament želi okrepiti tudi vlogo organizacij potrošnikov. Prizadevati si moramo za eh, poštenost eh, podjetnikov. Komisija pa eh, mora sankcionirati kršitve zakonodaje. Vse tri institucije se morajo zavezati k izboljšanju trenutne uredbe, trenutnih pravil in njihovega izvajanja. Če bomo vsi še naprej Eh, delali tako trdo kot doslej. Sem prepričana, da bomo na koncu dobili zelo uporaben instrument za izvajanje pravil eh, na notranjem trgu. Pripravljeni smo torej na naslednji trialog. Hvala. Ol najlepša hvala, Olga. Najlepša hvala. Eh, kakšen komentar v zvezi s tem poročilom z trialoga? Če ne, bomo prešli na naslednjo poročilo z trialoga. Gre za uredbo o geoblokiranju in podobnih eh, oblik eh, diskriminacije na podlagi eh, prebivališča. Ruža, izvolite, beseda je vaša. Preko. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. To je bila prva seja, prvi dialog, ki je potekal v zelo konstruktivnem ozračju. Oziram se po dvorani, ne vem, če je tu kateri od Eh, poročevalce v senci, ampak tudi oni so bili tam in eh, uspeli smo predstaviti zelo eh, dosledno enotno stališče Evropskega parlamenta. To je zelo pomembno. Pomembno je, da se tekom triloga ne prepiramo med sabo in tako je ta prva seja tudi potekala. Dobro smo sodelovali. Seveda imamo več težav, čakajo nas dolge razprave, dolgi pogovori s svetom, žal mi je, ampak tako je. Eh, izzivi so veliki in držati se moramo našega stališča. Rada bi spostavila štiri elemente. Prvič, katero zakonodajo uporabljati, eh, ko podjetje eh, nudi svoje storitve v določeni državi članici ali pa ne vse skupaj je treba zelo jasno in natančno uh, opisati, kaj pomeni, če eh, je neko podjetje nekam usmerjeno ali ne. Svet ima določene težave pri tem vprašanju, ampak pripričana sem, da bomo lahko našli skupno stališče. Tako se mi zdi vsaj po tem eh, prvem, precej kratkem sestanku. Na to omejitve za pasivno prodajo, ko ponudnik omeji manevrski prostor eh, prodajalcu, komu ne dovoli eh, čezmejne prodaje. Eh, to je prav tako težava za svet. Vključitev neaudiovizualnih vsebin. Pri tem vprašanju se zdi, da je svet pripravljen sprejeti nekatera naša stališča, ampak izziv bo seveda klauzula o reviziji predlagamo z naše strani revizijo in eh, v to revizijo želimo vključiti tudi eh, audiovizualne storitve eh, oziroma osebine in to je zelo pereča tema v svetu. Torej sama klauzula in kdaj se bi naj ta izvajala. Kot pa sem dejala, je bil sestanek sicer kratek, ampak konstruktiven in prepričana sem, da bomo našli pot na svetlo, da bomo našli rešitev ki bo uh, skladna s tem, o čemer smo glasovali tukaj v odboru. Hvala. Najlepša hvala, Roza. Kakšen komentar o trialogu o geoblokiranju? Ne. Potem pa nadaljujemo. Proračun 2018, mandat za trialog, to je eh, predstavitev našega mnenja. Poročevalec je Daniel Dalton obravnavali bomo predloge sprememb in eh, kompromisnih predlogov. Pač. Najlepša hvala. Vemo, kako eh, pomembni, pomemben je enotni trg in poraba sredstev za enotni trg eh, in kako pomemben je proračun. Poraba denarja na tem področju je dobra za davkoplačevalce. Glede tega se vsi strinjamo. Nažalost, zaradi omejitev nisem mogel omeniti vsega, eh, kar sem želel. Hvala kolegom za njihove predloge, ki smo jih poskušali upoštevati v eh, štirih osnutkih kompromisov, ki smo jih eh, na to razposlali prejšnji teden. Hvala ELS za njihove dodatne predloge o kompromisu 3, ki izhaja iz njihovega amandmaja 8. To lahko podprem. Eh, inovacije in eh, širitev na mednarodne trge je nekaj, kar eh, predstavlja veliko prednost za vse. Hvala tudi skupini Alde glede sprememb kompromisov 1 in 2. Te priloge smo dobili danes. Tudi te sklice na industrijo in države članice sem pripravljen sprejeti. Naj se dotaknem glavnih vprašanj za odbor IMKO, o katerih so govorili tudi prilogi sprememb. Eh, gre za to, da je naša rast in konkurenčnost odvisna od digitalne revolucije in to mora biti prioriteta v proračunu. Eh, v odboru IMKO se seveda osredotočamo na potrošnike, zato moramo eh, izpostavljati predvsem varstvo potrošnikov v proračunu. Solvit, na to različne mreže za sodelovanje s potrošniki in tako naprej, to je pomembno. Tudi carinski ki kodeks, carinski zakonik je zelo pomembno orodje, razvijati moramo interoperabilne IKT sisteme. Eh, Obene pa moramo poskrbeti za boljše izvajanje carinskih eh, postopkov, kar je dobro za boj proti eh, goljofiji. Vse skupaj je seveda pomembno tudi za našo konkurenčnost enotnega trga in ustrezne organizacije na tem področju potrebujejo potrebno podporo. MSP-ji so gonilo našega gospodarstva, potrebujemo ustrezna sredstva za kosme in pa za mrežo evropskih podjetij. To so glavne prioritete, ki smo jih eh, izpostavili in eh, mislim, da smo si, kar se tega tiče, razmeroma enotni. Mislim, da moramo biti tudi fiskalno odgovorni. Naši viri so omejeni in eh, medtem, ko prioritiziramo porabo sredstev za enotni trg, moramo iskati prihranke drugot v eh, proračunu. To seveda ni preprosto, ker nimamo veliko manjerskega prostora v proračunu. Eh, v naši pristojnosti je zgolj predlog dodatnih prioritet za eh, naše področje, ampak obstajajo druga področja proračuna Evropske unije, ki nimajo toliko dodane vrednosti kot to področje in mislim, da je treba to izpostaviti v tem mnenju. skupine se strinjajo, vsaj tiste, ki so komentirale kompromise in podpirajo te predloge. Upam, da bomo lahko brez težav nadaljevali in glasovali 8. junija. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa politične skupine. Najprej Antonijo Lopez iz Turis v imenu LS. Izvolite. Hvala. Ups, uh, en, en, en español. Eh bom govoril špansko. Eh, spoštovana predsedujoča, dragi gospod eh, Dalton, dragi kolegi, najprej želim čestitati eh, gospodu Daltonu za dobro delo, ki ga je upravil pri, tej mnenju. pri tem mnenju. Tudi dobre kompromisne predloge je pripravil. V tretjem kompromisu bo vključen tudi člen 8. To se mi zdi zelo dobro in mislim, da so. Eh, temeljne ideje zelo dobre. To bomo poslali odboru za proračun. Eh, želimo, da upoštevajo politike za zaščito potrošnikov pri proračunu za leto 2018. Eh, vsi smo zadovoljni, da so ti predlogi vključeni in da se bo to upoštevalo tudi na trialogu. Naše ključne linije so zastopane. Meni se zdi zelo pomembno, da je eh, notranji trg eh, ključnega pomena, eh, pomemben je za gospodarsko rast Evropske unije. In pomembno je, da je ta trg poenoten. Moramo povdariti tudi MSP-je ter mikropodjetja. Vsa ta podjetja so ključnega pomena za gospodarstvo Evropske unije. Treba jim omogočiti tudi eh, digitalni prehod ter olajšati inovacije. Eh, treba jo omogočiti tudi dostop do tretjih trgov in eh, s tem povečati mednarodno konkurenčnost naših podjetij. Zato mislimo, da je potrebno dovolj proračuna nameniti tudi za program Kosme in pa za podporo podjetjem tudi omrežje eh, centrov potrošnikov je pomembno in tudi za to področje moramo zagotoviti dovolj sredstev, tako da bomo eh, bolj ozavestili naše evropske državljane v pomenu notranjega trga. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa Nikola Danti v imenu SND govori v imenu Marije Grabini. Najlepša hvala, govorim v imenu eh, gospe Grapini, ki se žal ne more eh, udeležiti današnje seje. Najprej bi se rada zahvalila eh, gospodu Daltonu in poročevalcem v senci za dobro sodelovanje. Imamo vrsto eh, kompromisov, ki temeljijo na predlogih spremembe skupine S in D. Potrebujemo ustrezen proračun, ki omogoča prehod na digitalni enotni trg. Upoštevati je treba tudi pomembno vlogo MSP-jev na evropskem trgu. Izpostaviti je treba tudi ustrezno politiko eh, Evropske unije, ki bo zaščitila potrošnike. Potrebujemo eh, pravila, ki zagotavljajo tudi ustrezen nadzor nad eh, proizvodi, še posebej v eh, enotnem digitalnem trgu, pomembna so ustrezna merila, ustrezni standardi. Pri tem morajo sodelovati vsi potrošniki in eh, deležniki, eh, ko oblikujemo standarde v Evropi. Spostaviti sem želela tudi pomen MSP-jev, pomen razvoja njihovih poslovnih modelov. Pozivamo komisijo, da pripravi eh, ustrezne proračunske eh, programe za eh, izvoz iz njihovih držav na podlagi tržnih študij in tako naprej. Komisija bi morala povečati financiranje v okviru obzorja 2020 poleg sklada EFSI, tako da bomo lahko podpirali evropska podjetja in še posebej raziskave in razvoj. Najlepša hvala, Nikola. Še kdo morda? Če komentarjev ni, bi rada spomnila samo, da je eh, poročevalec eh, v vodilnem odboru Sigfrid eh, Muresan. Imamo 16 predlogov sprememb, govore o štirih kompromisnih predlogih, ne? No, če želite, lahko tudi povzamete to razpravo. Daniel, izvolite. No, na hitro sem želel povedati, da se strinjam s praktično vsemi komentarji, ki smo jih uh, slišali, še posebej, kar se tiče MSP-jev. Uh, eh, in upam, da smo to odrazili v kompromisih. Mislim, da smo na dobri poti. Hvala za sodelovanje. Veselim se uh, glasovanja uh, naslednji teden. And... Glasovanje nas čaka v odboru IMKO 8. junija, časovni rok za vdajo predlogo sprem pa je 13. juni. Sedaj pa naslednja točka in to je vesolska strategija za Evropo. Obravnava predlogov eh, sprememb oziroma osnutka mnenja za odbor ITRE. Poročevalka je Evelin Gebhardt. Izvolite. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Hvala, gospod predsedujoče pripravil sem stališč, pripravil sem stališče, ki ni politično tako zelo sporno. To pomeni, da bo tokrat sodelovanje prijetnejše, kot je veliko krat, ko moram pripraviti področja na drugih, uh, poročila na drugih področjih. Zahvaljujem se vsem, ki so pripravili predloge za spremembe, ki so obogatili moje poročilo. Priložila sem šest kompromisnih predlogov, ki pravzaprav povzemajo predloge sprememb, kajti dejansko ni bilo nekih hudih spornih točk. Skušala sem torej s temi kompromisi samo vključiti na različne še vidike. Prvi predlog uh, Eh, kompromisni predlog povdarja, da bi naj Evropa izkoristila priložnost na področju vesolske industrije, tako da bi postala vodilna sila na svetu in s tem izboljšala in podprla rast in podpiranje delovnih mest. Drugi kompromisni predlog spremembe je ta, da pozivamo komisijo naj konkurenčnost in inovativnost Eh, vesoljskih dejavnosti podpre, ker bo to pripeljalo do visoko kvalificirane delovne sile v vesoljskem sektorju. Tretjem kompromisu pa izpostavljamo, da vesoljske tehnologije uh, lahko ponujajo tudi rešitve za politična področja, kot so podnebne spremembe, trajnostno upravljanje, eh, ravnanje z viri, migracije, nadzori nad mejami in tako naprej. Tako da so te tehnologije lahko resnično veliko pomoč. V četrtem kompromisu pa želimo zagotoviti to, da se vzpostavi mednarodno odgovorno ravnanje v svetu, tudi tistih držav, ki sicer spodbujajo ali pa podpirajo računalniške napade in če se to dogaja, bi morale za to tudi odgovarjati biti. Zdi se to samo umevno, ampak zdi se nam tudi pomembno, da to izpostavimo. V petem kompromisu pa poudarjamo, da, da je treba poskrbeti za to, da se komercializacija sistemov za daljinsko zaznavanje izkoristi tudi v prid eh, vseh državljanov. In zato je treba pripraviti pravni okvir, s katerim bi pravno zaščitili podatke pred nedovoljenimi posegi. Treba je zagotoviti tudi pravila na notranjem trgu, ki bodo branila pred um, um, zlorabami, rač, računalniškimi upad, udori uh, uh, in tako naprej. Torej, tudi na tem področju smo bili zelo um, enotni. V šestem kompromisnem predlogu pozivamo komisijo naj spreme potrebne ukrepe za to, uh, da bi notranji trg za programe EGNOS, Galileo in Kopernikus um, bili na voljo. Tudi to se nam zdi samoumevno, ampak še enkrat se zahvaljujem vsem kolegom in kolegicam za prijetno sodelovanje na tem področju. Hvala. Much, Najlepša hvala, Evelin. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Antonio López Istoriz v imenu LS. Thank you, Madam President. Busy day today. So, eh, querida ponente. Hvala. Eh, draga poročevalka, zahvaljujem se za to besedilo. Mislim, da je to dobra osnova za nadaljne delo. Eh, tako bomo v odboru ITRE predstavili dobro besedilo. Besedilo eh, sem natančno prebral, mislim, da lahko. Eh, bolj povdarimo notranji trg in pa zaščito potrošnikov. Eh, sam eh, bom vložil osem predlogov sprememb v zvezi s tem, kar se tiče obzorja 2020. V okviru tega smo pripravili Koperni, Galileo in druge vesoljske programe. Mislim, da je to dober način spodbujanja rasti in zagotavljanja bolj varnih storitev za naše državljane. 230 tisoč delovnih mest je povezanih z vesoljskim sektorjem v Evropski uniji. Um, S tem pa je povezanih eh, od 46 do 54 milijard evrov. Mislim, da to vrstna vlaganja eh, povečujejo rast in eh, krepijo tudi mednarodno zastopanost naših eh, podjetij. Vesoljska strategija Evropske unije kaže, da lahko zagotovimo vodilno vlogo Evropske unije na tem področju. Eh, sistemi za daljinsko zaznavanje, sateliti, Eh, nam pomagajo tudi v praktičnem eh, življenju, naprimer, eh, ko gre za reševanje na morju, za preprečevanje naravnih katastrof, požarov, za reševanje življenj in tako naprej. Vesoljska strategija mora ukrepiti našo vlogo vodilnega akterja na globalni ravni. Želim pa povdariti tudi to, da je treba povečati avtonomijo Evrope pri dostopu do vesolja. Treba je ukrepiti tudi vlogo EU. Eh, na tem področju, s tem, da se spodbuja tudi mednarodno sodelovanje. Mm, podatki in storitve, ki jih nudijo vesoljski sistemi, že pomagajo tudi v različnih gospodarskih sektorjih in pomagajo pri oblikovanju politik. Naprimer, eh, eh, tukaj imamo v mislih kmetijsko politiko, potem energetsko politiko in tako naprej. Za vse to pa je ključnega pomena tudi interoperabilnost eh, podatkovnih sistemov. Eh, zelo pozitivno je to, kar smo že dosegli in eh, predvsem je pomembno, da bo vesoljska strategija v korist notranjega trga in evropskih državljanov. Na koncu še bolj pragmatičen vidik, ehm, kar se tiče kompromisnih predlogov sprememb, naj povem, da bi bil vesel, če bi bil moj eh, predlog dve vključen v prvi kompromis. Eh, za me vesoljska strategija oziroma sploh vlaganje v to tehnologijo ni strošek, ampak velika priložnost za prihodnost. Eh, pri petem kompromisu pa imam še vedno nekaj domov, ampak v moji pisarni bomo še razmislili o tem in bomo tudi podali svoje komentarje do roka, ki poteče jutri. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam eh, v imenu IKR e Danielu Daltonu. Hvala, gospa predsedujoča. Kratek bom. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki za opravljeno delo. Mislim, da uh, obstaja precej konsenza, kar se tega tiče v parlamentu. Vsi se strinjamo, kako pomembna je dobra velesolska strategija, kaj lahko naredimo. Uh, ko poskušamo okrepiti inovacije in konkurenčnost in eh, kako v najboljši možni meri izkoristiti investicijo davkoplačevalskega denarja. Eh, osnutek poročila eh, si prizadeva za rešitev vprašanja proračuna v okvir naslednje revizije večletnega finančnega okvira. Mislim, in zato je skupina EKR tudi vložila predlog spremembe, da moramo Eh, spoštovati načelo fiskalne neutralnosti eh, pri vesoljski strategiji. Če pa ne, pa eh, moramo sprejeti dejstvo, da če prosimo za dodatne investicije na nekaterih področjih, da moramo iskati prihranke na drugih področjih. Eh, vesolje je pošteno rečeno lahko črna luknja, kar se tiče investicij. Eh, lahko bi porabili neomejene količine eh, denarja za vesolje. Obstajajo določene omejitve in teh se moramo držati, ohraniti moramo nadzor nad temi sredstvi. Skupina EKR je vložila še en predlog spremembe, s katerim želi zagotavljati rabo raziskav, ki eh, jih financiramo z javnim denarjem, tudi za preostale akterje v družbi. Mislim, da je treba takšne inovacije in raziskave izkoristiti v kar najširši eh, meri. Toliko z naše strani. Hvala še enkrat poročevalki. Mislim, da smo na pravi poti. Dobro je, da um, sodelujemo včasih tudi pri takšnih dosejih, ki niso ravno politično sporni. Hvala. Hvala. Sedaj pa uh, Morten Lökegaard v imenu skupine Alde. Ne. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot je dejala eh, že poročevalka, eh, vsi podpiramo eh, cilje te agende. Okrepiti želimo ulogo Evrope kot globalnega akterja, želimo zagotoviti, da evropska podjetja prevzamejo pomembnejšo vlogo in mislim, da je vse skupaj precej jasno. Ko berem priloge spremem, vidim, da Eh, moramo oblikovati pozitivno mnenje in se osredotočiti predvsem na naslednje teme. Mislim, da potrebujemo še bolj ambiciozno besedilo, ki izpostavlja pomen ambiciozne vesolske strategije, ki krepi rast, konkurenčnost in eh, ustvarja delovna mesta. To je predlog 7.4. Drugič, razvijati moramo platforme v, eh, v oblaku, eh, tako da se eh, bo razvil pravi trg za vesolske proizvode. Poštevati moramo, kako ta industrija deluje. Glede na revizijo telekomunikacijskega kodeksa in glede na to, s čimer se ukvarjamo na področju notranjih zadev, bi bilo eh, dobro ukrepiti eh, ubeseditve, eh, ki se tičejo potencijala satelitskih tehnologij za povezljivost. Te so lahko zelo stroškovno učinkovite kot alternativa za obstoječe, obstoječa omrežja, še posebej na določenih področjih. Mislim, da je treba izkoristiti potencijal tovrstne tehnologije. Toliko z naše strani. Hvala. Morton is Najlepša hvala, Morten. Še kakšen poročevalec v senci? A, Julija Reda. Ravno pravočasno ste prišli v imenu zelenih. Izvolite. Take your time. No, kar vzamite, vzamite, vzamite si čas, se pričujem. Thank you, madam chair. Um... Hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila poročevalke gospe Gebhardt za kompromisne predloge sprememb, ki eh, upoštevajo številne naše predloge, tako da jih lahko podpremo. Še dva predloga sprememb smo uložili, eh, gre za dodatne odstavke, ki jih eh, kompromisi ne pokrivajo in eh, prosimo za podporo poročevalke in drugih političnih skupin tudi pri teh predlogih spremembe. Eh, po našem mnenju vnašajo pomembne elemente v kontekstu vesolske strategije. Eh, prvi je predlog spremembe 16 in drugi je predlog spremembe 23. Če želimo doseči ambiciozne cilje vesolske strategije, moramo, in to je prva točka, spodbujati razvoj alternativnih tehnologij za izstrelitev. Eh, to je tudi v skladu eh, s tem, kar ESA eh, že počne sedaj. In mislim, da je treba graditi na teh najboljših praksah. In to smo izpostavili v našem predlogu spremembe 16. V predlogu spremembe 23 pa pozivamo države članice, da spodbujejo k uporabi enkripcijske tehnologije, uh, Sprejeti je treba vse ukrepe za to, da zagotovimo varnost komunikacij in odpornost infrastrukture. To je izjemno pomembno za davkoplačevalce, ki sofinancirajo teh tehnologije. Eh, pomembno je, da denarje ne vlagamo v ranljivo infrastrukturo, ampak da uporabljamo uh, odporno uh, enkripcijo. Uh, in da vedno upoštevamo odpornost, ko vlagamo sredstva v razvoj na tem področju. Vsi se lahko strinjamo, da je previdnostno načelo eh, načelo, ki ga je treba imeti v mislih, tudi ko pozivamo k eh, porabi dodatnih sredstev na tem področju. Upamo, da bodo kompromisi in tudi eh, ta dva dodatna predloga spremembe sprejeti. Še enkrat hvala Borčevoki za dobro pripravljeno poročilo. Hvala. Želi še kdo besedo? Ne, potem pa bi vas rada spomnila, da bomo eh, v odboru glasovali 8. Eh, junija, v vodilnem eh, odboru ITRE pa bo glasovanje potekalo 21. junija. Sedaj pa Evelin Poročevak. Hvala, še enkrat se zahvaljujem. Res sem hvaležna, ko mi kolegice. Uh, pravijo, da bodo mogoče še razmislili, kako bi lahko izboljšali o iz, o, predlog spremembe 2 o stroških. O, e, seveda, morda mi lahko to pošljete v pisni obliki. Um, pa morda, če bi mi lahko še pisno dodatno obrazložili, kolega iz ELS-a, upravižujem, ampak pozabila sem vaše ime te, te dvome, ki jih imate, bi mi jih morda lahko še enkrat poslali v pisni obliki, da jih lahko preberem in jih preučim in potem uh, eventualno tudi vključim. Z vami govorim, ja. A, se razumete nemško, krasno. No, skratka, če mi lahko uh, svoji dve pripombi k uh, drugim drugemu in petemu kompromisnemu predlogu predložite v pisni obliki, potem sem prepričana, da bomo našli dobro rešitev. Uh, kar zadeva investicije, sem vedno za to, da tam, kjer so potrebne, da se zagotovijo. In če morda poveste še, kaj vas moti pri predlogu spremembe, pri kompromisnem predlogu 5, eh, bom to tudi upoštevala. Seveda, varnost eh, potrošnikov, varnost eh, avtonomija, enkripcijske tehnologije in tako naprej. Vse to so zelo pomembne teme. In pravočasno vam bom predložila tudi glasovalni seznam, tako da da boste lahko videli, eh, kako so bili upoštevani posamezni predlogi sprememb. Če pa se pravilno spomnim, sem tudi pri vaših predlogih sprememb gospa Reda naredila plus. Hvala lepa. Evelyn that... Hvala, Evelyn. S tem smo prišli do konca razprave o eh, mnenju vesoljski strategiji za Evropo. Ker ste bili tako hitri in učinkoviti, kolegi in kolegice, eh, nas sedaj čaka odmor. Eh, z glasovanjem pa bomo začeli točno ob četrti uri. Hvala.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

से जगह نشكو جيس غرزات Thank you.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

kot zelo nakomljuje.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

vedno razumeli, so nanodobsede, ne nanodobsede. Te nanodobsede dobiš, verjeno za jami zubi živi. I think, I don't know, I haven't liked it.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 اگر تو یه میداش بشه آره این دری اولا پولیسی بود بینه آره Sai, ho messo il nome di un gruppo vicino alla testa della Biela di Salamu. Sento che mi cambia il cibo e fa sta cosa.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

any socialist wants to give me the voting list? Mi kateri socialist želi dati glasovalni seznam? Salut, ça vient? Dragi kolegi, dobrodošli nazaj v dvorani. Bomo začeli z glasovanjem. Upam, da imate vsi svoje glasovalne kartice. Vi nimate kartice, vas počakamo. Je vaša kartica že na poti? Da. No? Ali prihaja vaša kartica? Da sicer bomo glasovali z dviganjem rok. Okay? Okay, colleagues, we start... Dobro, kolegi, bomo začeli z glasovanjem o čezmejnih storitvah dostave paketov. Poročevalka je Biljana Borzan. Je tukaj. Dobro, pozdravljeni. Želite besedo za začetek? Ne. Ne. Dobro. No, potem se pa kar lotimo glasovanja. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Smo pri predlogu spremembe 130. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe, kateri je naslednji? Želite preveriti 130. predlog? Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno je bilo. Dobro, zdaj smo pri predlogu spremembe 131 in 132, ki so identična. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 17. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Smo pri kompromisnem predlogu 18. Kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Zdaj pa gremo na kompromisni predlog 18a. Ste ga našli? Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Kompromisni predlog 19. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Kompromisni predlog 19a, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 228 in 229, ki sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 20. O tem bomo glasovali v bloku s kompromisnim predlogom 10. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj smo pri predlogu spremembe 268. 268 in torej vsi skupaj do 273. Gre za identične predloge sprememb. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da preverimo? bomo preverili blok od 268 do 273. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni. Dvesto štiriinosemdeset pravi predsedujoča. 285. Eh, kdo je za? Ne, ta postane brezpredmeten. Ta postane brezpredmeten in zato smo pri 285 za, proti, vzdržani, sprejeto. 287 za, proti, vzdržani. Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa kompromisni predlog 23 v bloku s kompromisnim predlogom 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 46 za proti? Vzdržani? Bomo preverili. Predlog spremembe šestinštirideset, glasujemo. And check is close. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendment 40. Predlog spremembe 48 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog ena, to je pod uvodnimi izjavami, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 53, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da preverimo? Nihče sicer ni prosil za to, ampak bomo preverili predlog spremembe 53. Glasujemo. Vod, kolegs, Prosim, glasujte, kolegi. Okay, close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog. Oziroma se popravlja predsedujoča, smo pri predlogu 54. Predlog spremenja 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3a, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromisni predlog 4 postane brezpredmeten, tako da smo zdaj pri predlogu spremembe 67 za, proti, vzdržani, bomo preverili 67. predlog spremembe. Is... Sprejeto 18 proti 17. 68, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani, bomo preverili 76. predlog. Check is closed and it is adopted. Konec glasovanja, sprejeto kompromisni predlog sedem. Ne, o tem ni potrebno glasovati. Smo pri predlogu spremembe 83. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno kompromis. Želite, da preverimo? Prav 83. predlog. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto spet z enim glasom večine. Kompromisni predlog 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 postane brezpredmeten, kompromis 11, o tem glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 102, ki je identičen 103. predlogu, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 104, za, proti, vzdržani. Mislim, da bomo morali preveriti. 104, prosim, glasujemo konec glasovanja zavrnjeno sto ena kdo je za proti vzdržani sprejeto sto pet in sto šest ki sta identična za proti vzdržani sprejeto predlog sto sedem Ta je postal brezpredmeten, zato gremo na 108, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. 108 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 111 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 14. O tem ne glasujemo. Zdaj gremo na predlog 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 116 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Sprejeto 28 glasov za, 6 proti, 2 vzdržana glasova, čestitke poročevalki. And now, colleagues, we move to the report. Zdaj pa prehajamo na poročilo o evropskih standardih. Izvajanje uredbe številka 1025 skozi 2012. Poročevalka je gospa Mici. Želite besedo? Izvolite. Rada bi se samo lepo zahvalila poročevalcem v senci zelo dobro smo sodelovali. Zahvaljujem pa se tudi političnim svetovalcem. Hvala. We... Dobro, zdaj pa gremo na glasovanje. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe deset iz odbora Tran. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog pet. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog šest. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj smo pri predlogu spremembe 11 iz odbora ITRE za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 iz ITRE za, ne, na tega se gleda kot nasprejtega. Predlog spremembe 6 iz stran za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, predlog sedem za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis devet za, proti, vzdržani sprejeto. Smo pri ITRE 22 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 59 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 19 proti 17. Zdaj smo pri osmem predlogu iz stran, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 10 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Smo pri ITRE 5 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 11 za proti vzdržani sprejeto, 63 kot dodatek za proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? predlog spremembe 63. Bomo preverili, glasujemo. Is... Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj gremo na kompromis 12. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 70. Za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Smo pri predlogu spremembe 36 itre za, proti, vzdržani, sprejeto, 12 stran za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto, kompromis 14, za, proti, vzdržani, sprejeto, smo pri itre 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 15, za, proti, vzdržani, sprejeto, smo pri itre 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, sprejeto, Tran 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 76. Glasujemo. Check is close. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 77, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 78 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Predlog spremembe 78 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 19 proti 17. Kompromisni predlog 16. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Smo pri kompromisnem predlogu 17. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 27. Za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo ITRE 27. Konec glasovanja. Sprejeto 18 proti 17. Hitre 26. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 93. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. 97. Kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili prav. 97. predlog spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 98. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Zelo tesno je to glasovanje. Prosim, če dvigate roke, da bo jasno. Konec glasovanja. 17 proti 17. Ta postane potem brezpredmetno oziroma ni sprejet predlog spremembe 99, kdo je za? Proti? Nekateri ste glasovali za in proti. Kolegi, odločite se. Bomo preverili, bomo preverili, tako da ne boste imeli izbire. Preverjamo predlog spremembe 99. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 17 proti sprejeto. Predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, 103, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 18. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 106. Prosim, jasno pokažite, kdo je za. Proti vzdržani sprejeto. Sprejeto. Predlog spremenj štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 19. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremenj 113. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 21 za proti vzdržani sprejeto. Smo pri tran 13. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Predlog spremembe 118 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 22. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? 38, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremlja 40, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 41 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 43 za, proti, vzdržani sprejeto, 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 122, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, um, tran dve, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 123 za, proti vzdržani zavrnjeno, 124 za, proti vzdržani zavrnjeno, 125 za, proti vzdržani bomo oziroma zavrnjeno. Ali želite preveriti? Bomo preverili 125. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 126. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 127. Za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo prav 129? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 131 za, proti vzdržani sprejeto, 132 za, proti vzdržani sprejeto, 133 za, proti vzdržani sprejeto, 134 za, proti vzdržani sprejeto, 135 za, proti vzdržani zavrnjeno, 136 je proti vzdržani sprejeto, bil umaknjen, tako da smo pri 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Tran 4 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 25 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 149 za, proti vzdržani sprejeto. 150, kdo je za, proti vzdržani sprejeto vzdržani bomo preverili 150 predlog spremembe. And check is closed and it is adopted. Sprejeto. 151 za proti vzdržani sprejeto, 152 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 26 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 156 eh, za proti vzdržani sprejeto. Navedbe, predlog spremembe 1 za proti. Prosim, dvigujte roke. Bomo takoj preverili predlog spremembe 1. Glasujemo. Check is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nikola želi preveriti. Prav. Predlog spremembe 3. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. Amandma 4. Kdo je za, proti, vzdržani? vzdržani sprejeto, kompromis 28 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 6 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 9 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 29 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 30 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 15 za proti vzdržani zavrnjeno, 16 za bomo preverili predlog spremembe 15. Glasujemo. Bravo. And it's closed. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani ni bilo jasno. Preverili bomo, predlog spremembe 17 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. Uh, sprejeto, torej predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pa še predlog spremembe A. Želimite, da preverimo 23. Prav glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe A iz stran. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto in zdaj še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo, kolegi. And it is adopted sprejeto s 34 glasovi za, eh, nobenim glasom proti, dva vzdržana glasova, čestitke poročevalki. To so bili evropski standardi. Zdaj pa še zadnje glasovanje. Prosim, ustrajajte in prosim, dvigujte roke. In sicer bomo glasovali o daljši življenski dobi za izdelke, koristi in potroš, za potrošnike in podjetja. Poročevalec je Pascal Duron. Pascal, želite kaj povedati? Ne? V redu. Pa začnimo. Kompromisni predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z predlogom spremembe 57. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4a. Za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Nadaljujemo s kompromisnim predlogom spremembe 6 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 7 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 8 za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 124 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 124. Sprejeto 19 glasov za, 16 proti. Nadaljujemo. 125. Ne, pravzaprav je ta pred, brezpredmeten. 127 za, proti, vzdržani, preverjamo. Preverjamo predlasno brez 127. Konec glasovanja zavrnjen z razliko enega glasu. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kom predlog 143. Za, proti, vzdržani, preverimo. Preverjamo eh, predlog spremembe 143. Konec glasovanja sprejet z razliko enega glasu. 17 glasov za, 16 proti. Nadaljujemo s 144, kar takoj glasujemo elektronsko. In konec glasovanja. Sprejeto z 18 eh, glasovi za, 17 proti. Glasujemo elektronsko o ničemer, kajte to je brezpredmetno, kompromis predlog 13 za, proti, zdržani, sprejeto. Nadaljujemo s predlogom 151 je bil umaknen, kompromisni predlog spremembe 14 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 168 za, proti, zdržani, sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 172 za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 100, ne ta je omaknjen. Ustni predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Potem pa kompromisni predlog 17a za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 205. Glasujemo elektronsko. Glasujemo o 205. Konec glasovanja. Zavrnjen z razliko enega glasu 18 proti 17 za. Nadaljujemo s predlogom spremembe 206. Ne? O njih smo glasovali skupaj. 207. Glasujemo elektronsko. Pravi imam, pravi predsedojoča. Vedno. Zavrnjen. 20 glasov proti 15 stran torej nadaljujemo s predlogom spremembe 209, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, zavrnjen. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 19 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 224. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen eh, z enakim številom glasov. Nadaljujemo z glasovanjem o predlogu spremembe 225 elektronsko. Konec glasovanja zavrnjen, 17 glasov za, 17 proti. Nadaljujemo z NV3. Ne moremo glasovati v svežno, žal. NV3 za, proti, zdržani, zavrnjen. NV1 za, proti, vzdržani, sprejet. NV4 za, proti, vzdržani, sprejet. NV6 za, proti, vzdržani, sprejet. NV8 za, proti, vzdržani, preverjamo. Preverjamo NV8, sprejetje, 19 glasov za, 15 proti, NV9 za, ne, se upravičujemo, je brezpredmeten 10, za, proti, vzdržani, zavrnjen. NV12 je brezpredmeten, NV15 za, proti, proti vzdržani sprejet. NV16 do NV. NV16 za proti vzdržani sprejet. Te lahko glasujemo v svežnju od 17 do 26. Se strinjate? NV ne. Torej, e, NV17 za proti vzdržani sprejet. Ne, torej grem eh, vsakega posebej. Eni 17. Glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejent z enim glasom več za. Envi 19. Glasujemo elektronsko, ker so glasovanja tako tesna. Zavrnjen. Envi 20. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 17 glasov za, 17 proti. NV 21. Glasujem elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen z tesno razliko. NV 23. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. NV 25. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen z eno razliko glasu. NV26 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. NV27 za proti držani. Sprejet. NV31 za proti držani. Sprejet. NV 34 je v razpredelitve in 36 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. In vi 38 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo. In vi 39 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen zavrnjen z razliko enega glasu. Ali lahko vzamemo od NV40 do 49 v svežnju? Ne. Potem nadaljujemo NV40. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 15 glasov za, 15 proti. 41 za. Oziroma glasujemo elektronsko, se pravičujem. Konec glasovanja. Sprejet. NV46 za, proti vzdržani, sprejet. Envi 47 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Envi 48 za, proti, vzdržani, sprejet. Envi 49 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen za razliko enega glasu. Sedaj pa navedbe. v svežnju 1 do 21, ne, 1 do 3 se opravičujem. Ne, potem vsakega posebej. Predlog spremembe 1 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 2 za, proti, zdržani, zavrnjen. 3 za, proti, zdržani, zavrnjen. Vodne izjave 4. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 4. Sprejeto. Uvodna izjava 5. Glasujemo elektronsko. Sprejeto. Uvodna izjava 6. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. Vodna izjava 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z razliko 1. 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava 9. Glasujemo. Ne, ta je brezpredmeten nič, skratka NVB za. Se pravi, čujem. NVB je prav tako brezpredmeten. Potem imamo predlog 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 12 za, proti, vzdržani. Preverimo preverjamo predlog spremembe 12. Konec glasovanja je sprejet. Predlog spremembe 13 je brezpredmeten, predlog spremembe 14 prav tako, 15 tudi, 16 tudi, 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Torej, NVA glasujemo elektronsko. konec glasovanja, zavrnjen. In vi, j, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen. In vi, l, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je potrjen. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 23 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet z razliko enega glasu. Predlog spremembe 26. 26. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, zavrnjen tri, 32 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 17 glasov za, 17 proti. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejet. Štiriintrideset. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z razliko enega glasu. 35 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 36 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 37. Za, proti, zdržani, zavrnjen. 38 za, proti vzdržani, zavrnjen. 39. Glasujemo elektronsko. Sprejet. Predlog spremembe 40. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, zavrnjen. 41. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjen z razliko enega glasu, 42, glasujemo. 42, konec glasovanja, sprejet, predlog spremembe 43, glasujemo. Konec glasovanja, sprejet, predlog spremembe NVC, glasujemo. NVC. NVC. opravičujem, zavrnjen. NVD za proti vzdržani sprejet. NVE za proti vzdržani sprejet. NVF glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen. NVG za proti vzdržani sprejeto. NVH za proti vzdržani sprejeto. NVI za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejet. NVK, glasujemo elektronsko. Zavrnjen z razliko enega glasu. NVM, za, proti, vzdržani, sprejet. NVN, glasujemo elektronsko. Sprejeto. NVN. O za, proti, zdržani, sprejet. NVP za, proti, zdržani, sprejeto. NVQ za, proti, zdržani, sprejeto. In sedaj končno glasovanje, seveda elektronsko. Konec glasovanja. 34 za, nič proti, en vzdržani. Čestitamo poročevalcu in s tem smo zaključili tudi glasovanje za danes. Sedaj pa prosim, da nikamor ne odhitite. Kaj ti seja še ni zaključena, nadaljevali bomo namreč s naslednjo točko na dnevnem redu. Tisti, ki zapuščate dvorano, prosim, storite to čim tišje. koordinatorje bi lepo prosila, da ostanejo tukaj.